once again, once again, once again, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, Dame in gospodje, prosim, če se lahko posedete, čez nekaj trenutkov, čez minuto bomo začeli. kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie Następna točka na dnevnem redu je poročilo Evropskega sveta in izjava komisije o zaključkih Evropskega sveta z dne 29. in 30. oktobra 2009, vključno z imenovanjem in pristojnostmi predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednika komisije, kakor tudi sestavo nove komisije. Za prisotnost zahvaljujem predsedniku vlade Reinfeldu in predsedniku komisije Barozu. Najprej dajem besedo v imenu sveta predsedniku vlade gospodu Reinfeldu. Gospod eh, predsednik vlade, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Vesel sem, da sem lahko spet med vami in da vam poročam o rezultatih zelo zapletenega in izzivov polnega zasedanja Evropskega sveta. Naj vam razložim, kako je izgledal.